Good afternoon, colleagues. If there are no... Dobar dan, kolegi in kolegice. Če ni komentarjev na dnevni red, potem je ta sprejet sporočil predsednika danes eh, ni. Imamo krajšo sejo, kar se tiče jezikovnega režima. Ne bomo imeli tolmačenja v uh, hrvaščino, danščino, latviščino, litovščino, malteščino in irščino. Danes se bomo pogovarjali eh, z UNHCR o migracijah. Najprej eh, z Ellen Hansen, višjo politično svetovalko pri UNHCR. Eh, govorili bomo tudi z Mamadujem Dijanom, namestnikom direktorja ekipe za celovit okvir za odzivanje na begunsko krizo. Kot veste, kolegi in kolegice, smo pripravili obisk delegacije na zasedanje Eh, na vrhu 19. septembra v New Yorku, eh, kjer je bilo govora o migracijskih eh, in priseljenskih gibanjih in tokovih. Verjetno se spomnite poročila z tega pomembnega zasedanja. Zasedanje je sprejelo predlog za boljši mednarodni odziv na te izzive in to je tako imenovana deklaracija iz New Yorka. Tudi tega se verjetno spomnite. Parlament je bil zastopan na tem zasedanju na vrhu. Imeli smo ad hoc delegacijo treh eh, članic eh, odborja, odbora, gospa Wikström, gospa Šlajn, eh, Na to je bilo poročilo predstavljeno januarja na zasedanju odbora. Odločili smo se, da pripravimo izmenjavo mnen o trenutni situaciji, o razvoju dogodkov, o globalnem dogovoru dogovorili smo se tudi za ločeno razpravo o globalnem dogovoru in migrantih. To je vprašanje, ki eh, smo mu posvetili veliko pozornosti, tako v našem odboru, kot tudi v eh, odborih za razvoj in eh, za zunanje zadeve. Pripravili smo tudi drugo izmenjavo mnen, ki bo potekala po poletju, tam bodo predstavniki določenih specifičnih držav upamo, da bomo lahko povabili tudi uh, visokega komisarja za begunce, gospoda Filip, uh, uh, Filipeja Grandija, na to izmenjavo. Generalni sekretar Združenih narodov bo naslednji teden govoril pred plenarnim zasedanjem in kot veste, bo govoril tudi o vprašanju beguncev. Glede na vesta kontekst pa je sedaj nastopil pravi čas za to, da Eh, damo besedo obema gostoma. Toplo pozdravljena oba. Najprej bomo besedo predali gospe eh, Ellen Hansen, višji politični svetovalki pri UNHCR. Govorila bo o globalnem dogovoru o beguncih, o tem, kaj pomeni, kako deluje in kako lahko v večji meri sodelujemo pri eh, njegovem izvajanju. Izvolite, beseda je sedaj vaša, imate približno 10 do 15 minut. Še enkrat toplo pozdravljeni, gospa Hansen. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani člani in članice odbora, gospo, gospe in gospodje, najlepša hvala. Resnično cenimo uh, vašo, vaš interes, vašo zavezanost eh, in odlično sodelovanje uh, z vami. Naj nakratko opišem situacijo. Želim se. Uh, Eh, vrniti na čas pred 19. septembrom lani, ko je bila sprejeta New Yorkška deklaracija. Sprejeta je bila v eh, kontekstu eh, več kot enega milijona beguncev, ki so prišli v Evropo leta 2015. Razmere so bile, kar se tiče prisilne razseljenosti, res nekaj posebnega globalno gledano globalna skupnost eh, je ugotovila, da mora nekaj storiti, glede na to, kaj se je dogajalo v Evropi. Veliko delov sveta že dolgo gosti eh, begunce in še naprej sprejemajo eh, številne begunce. Kolega gospod Balde bo bolj natančno opisal to. Ampak New Yorkska deklaracija izpostavlja določene skupne zaveze držav, kar se tiče beguncev in migrantov. Gre za skupne zaveze, pa tudi za specifične zaveze. Na eni strani eh, te veljajo za migrante, sproža se eh, postopek, ki bi naj vodil do globalnega dogovora o eh, varnih, regularnih migracij. Ta dogovor naj bi bil sprejet na konferenci leta 2018, verjetno bo potekala septembra. Ta proces vodijo države članice, osebni predstavniki Švice in eh, Mehike pa eh, bdijo nad njegovim izvajanjem. Na to imamo eh, prvo prilogo Njujorške deklaracije, ki obelodanja celoviti odziv na vprašanje beguncev. Visoki komisarjat za begunce naj bi vodil upravljanje s tem okvirom posod tam, kjer eh, je veliko migrantov, tudi v slabih eh, pogojih. Gospod Belle bo govoril eh, več o celovitem okviru za odzivanje. Ta okvir naj bi na to privedel do sklenitve globalnega dogovora o beguncih. Globalni dogovor bo torej temeljil na celovitem okviru za odzivanje visoki komisarjat za begunce in visoki komisar bosta predstavila eh, ta dogovor generalnemu sekretarju leta 2018 v eh, poročilu, ki bo dokončano julija-augusta 2018. Vsebovalo pa bo eh, globalni dogovor. Ta bo na to predmet obravnave pred Generalno skupščino leta 2018 in bo predmet razprave skupaj z letno resolucijo Generalne skupščine o delu eh, urada visokega komisarjata UNHCR. In načeloma bo eh, razprava potekala novembra naslednje leto. Dovolite mi, da se sedaj eh, vrnem k zgodnejši eh, fazi tega procesa, kaj se bo dogajalo pred generalno skupščino. Gre za proces držav članic, Švedska, Eh, kot predstavnica nordijskih eh, držav bo eh, poskušala pomagati pri sprejemanju resolucije na to temo, ki bo vsebovala operativni odstavek, ki bo vseboval globalni dogovor. Kaj bo ta globalni dogovor? UNHCR je pripravil časovni načrt za pot do globalnega dogovora. Mislim, da ste ga dobili. Eh, če pa ne, ga lahko najdete na naši spletni strani, tam, eh, kjer je opisana New, opisana New Yorkška deklaracija. Kako mi gledamo na to? Eh, to bo celovit okvir za odzivanje na begunsko krizo, takšen, kot je zapisan v New Yorkški deklaraciji. Imel bo določene odstavke v preambuli, v začetku besedila, kjer govora o eh, zavezah eh, do eh, mednarodnega okvira za zaščito, na to imamo okvir za odzivanje na begunsko krizo in na to končni del, drugi del globalnega dogovora. Drugi del globalnega dogovora bo akcijski program. Ta akcijski program bo vseboval elemente, ki eh, bodo privedli do praktičnega izvajanja zavez, eh, ki so jih sprejele države članice, eh, ko so sprejele New Yorkško deklaracijo. Globalni dogovor bo torej eh, narejen iz teh delov. En del bo celoviti okvir za odzivanje, drugi del pa bo ta globalni akcijski program. Pripravili bomo vrsto sestankov in posvetovanj, ki eh, bodo eh, služili za pripravo eh, akcijskega programa. Imamo globalno posvetovanje z nevladnimi organizacijami junija letos. Na to bomo imeli celo serijo tematskih zasedanj in srečanj, ki bodo sledila strukturi celovitega okvira za odzivanje na begonsko krizo. Gospod eh, Balde bo govoril o tem, gre namreč za samo bistvo celovitega odziva. Na to pa bomo ocenili izvajanje eh, samega celovitega okvira za odzivanje na begonsko krizo. Ugotovili bomo, kako deluje v praksi. Eh, gre namreč za spremenjen način dela. 12. in 13. decembra bo potekal dialog z visokim komisarjem za begunce in takrat se bomo pogovarjali z državami članicami, strokovnjaki, nevladnimi organizacijami, drugimi eh, organizacijami in eh, agencijami. Februarja leta 2018 pa bo visoki komisar predstavil eh, prvo različico osnutka globalnega dogovora. Ta bo služila kot podlaga za globalna eh, posvetovanja eh, z državami članicami Združenih narodov. Njoška deklaracija je razmeroma specifična, kar se tiče eh, vloge visokega komisarja za begunce. Ta je namreč tisti, ki naj bi predstavil globalni dogovor v okviru letnega poročila Generalni skupščini Združenih narodov posvetovali smo se z več eh, partnerji, eh, državami in nevladnimi organizacijami in eh, ugotovili, da potrebujemo besedilo, ki bo odražalo širok konsens. Tako da bo to besedilo sprejeto na generalni skupščini v drugi polovici leta 2018. To je začetek procesa, najprej neformalna posvetovanja, ugotavljanje eh, dejstev, na to pa formalno posvetovanje v prvi eh, polovici oziroma v začetku naslednjega leta. Vse to najdete v našem časovnem načrtu. No, povedati moram, da eh, vem, da eh, tudi vi delate na globalnem dogovoru o varnih, regularnih migracijah brez težav to pa sta dva ločena procesa, specifična procesa. Eh, seveda pa bomo sodelovali s partnerji in poskušali zagotoviti, da bosta oba dogovora dopolnilna in da bodo skupne zaveze eh, pozitivno vplivali na oba procesa nekatera področja, kot je naprimer boj proti trgovini z ljudmi, reševanje eh, na morju, zaščita otrok in reševanje najnujnejših vprašanj. Vse to se upošteva eh, in se mora upoštevati, ne glede na to, eh, če so pod vprašanjem begunci ali migranti. Na to specifično vprašanje Evropske unije pogledala sem si dokument, eh, politični dokument, ki je bil izdan leta 2016 o eh, življenjih in dostojanstvu in eh, vprašanje dopolnilnosti in vprašanje konsistence je tukaj bistvenega pomena. Jezik je zelo podoben jeziku Združenih narodov, kar se tiče političnih ukrepov pri reševanju vzrokov za krizo. Vključevanje je pomembno, zagotoviti je treba eh, ustrezno rabo humanitarne in razvojne pomoči. Eh, Cili morajo biti tukaj enaki. Potrebujemo dejstva, če želimo na podlagi teh dejstev eh, spremati konkretne ukrepe. Potrebujemo ustrezna finančna sredstva in rešitve v zgodnjih fazah procesa. Mislim, da je vse skupaj resnično dopolnilno. prvo vprašanje, ki ga eh, želim izpostaviti, je torej eh, dopolnilnost eh, in doslednost politike v Evropski uniji v primerjavi s tem, kar predlagamo mi. In z tega vidika se nam zdi, da je Evropska unija v vodilnem položaju, kar se tiče celovitega odziva na begunsko vprašanje. Njujorška deklaracija nudi informacijo za, za vse države članice in predlaga eh, rešitve eh, na področju migracij. To velja tudi za Evropo. Včasih eh, se ljudem zdi, da je vloga Evrope vloga nekoga, ki financira ukrepe, ki preprečuje beguncem in migrantom da prečkajo meje, ampak eh, mislim, da je pomembno vprašanje tudi načrtovanje eh, eh, ukrepov, azilna politika, vključevanje, zaščita in tako naprej. Marsika je treba povedati tudi o informacijah o krizi. Veliko smo slišali o begunskih krizah, o migranskih krizah, ampak po našem mnenju je bistvenega pomena sodelovanje, mednarodna partnerstva, mednarodno sodelovanje in eh, skupno prevzemanje odgovornosti. Te situacije lahko rešimo, so rešljive, ampak to je odvisno od eh, močnega partnerstva. V primeru Evrope eh, si želimo več dopolnilnih sredstev, tako človeških virov, kot tudi finančnih virov, potrebujemo eh, podporo za celoviti odziv, eh, potrebujemo vodilno vlogo Evrope. Evropske države članice bi lahko več naredile na področju eh, preseljevanja in dodatnih zakonitih poti eh, v Evropsko unijo. Pogovarjala sem se eh, s šefom eh, v Grčiji je bil in pogovarjal se je z 80-letno žensko, ki je šla s čovnom v Evropo, zato ker je, bila to načina, je bil to edini način, da spet najde svojo družino v Evropi. Preseljevanje in zakonite poti v Evropo so torej pomembne za posameznike, pa tudi nasploh. 86 eh, odstotkov globalnih beguncev najdemo na globalnem eh, jugu, ne severu ali pa naprimer v eh, Avstraliji, odkud prihajam sama. To skupno prevzemanje odgovornosti je torej zelo pomembno in to je sporočilo, ki ga moramo poslati v svet. Brez sodelovanja bo izjemno težko eh, rešiti to problematiko eh, tistim specifičnim državam, eh, ki se soočajo z največjim bremenom, kjer je največ beguncev in migrantov. Gospod predsednik, s tem bi se vam rada zahvalila za pozornost in če dovolite, bom besedo predala gospodu Valdeju. Najlepša hvala. Spoštovani predsednik, gospe in gospodje. Rad bi dopolnil to, kar je povedala ravno kar gospa Hansen. Izpostavil bi rad tri teme. Prvič, mislim, da moramo v mislih vedno imeti cilj eh, celovitega okvira za odzivanje na begunsko krizo. Kje smo trenutno, v kateri fazi izvajanja uh, smo? To je tudi vaš poziv. Eh, drugič, eh, kaj lahko naredite vi kot država članica in tretjič, eh, kakšna je pot naprej v prihodnosti. Mislim, da je namen celovitega okvira za odzivanje na begunsko krizo prvič ta, da zmanjša pritisk na države gostiteljice, na tiste države, Eh, ki sprejemajo največ beguncev. Včasih eh, je tam 10 odstotkov prebivalstva eh, beguncev in vemo, katere so te države. Drugič gre tudi za to, da omogočimo beguncem, da živijo dostojno življenje, da se lahko sami preživljajo. In tretjič, ugotoviti moramo, kako lahko izboljšamo pogoje za Eh, reševanje prek tretjih držav. Imamo naprimer eh, ukrepe preselitve, preselitve številnih eh, migrantov oziroma beguncev, ampak kot vemo, to ni edini odgovor, če želimo pomagati ljudem, če želimo omogočiti ljudem dostop do boljšega življenja. Zagotoviti moramo združevanje družin, potrebujemo tudi boljšo podporo, naprimer prek eh, migracij delovne sile. Četrti cilj eh, v tem okviru pa je vzpostavitev ustreznih pogojev v državah izvora, tako da se lahko begunci eh, sami odločijo na podlagi informacij, če se želijo vrniti v državo izvora. Gre torej za prostovoljno vračanje, za ponovno vključevanje v družbo. To so glavni cilji celovitega okvira za odzivanje, kot so bili eh, sprejeti 19. Eh, septembra leta 2016 v New Yorku. Druga razsežnost moje, mojega prispevka pa je opis trenutne situacije. Dan po sprejetju eh, New Yorkske deklaracije 19. septembra so nekatere države, tudi države, ki so zastopane tukaj, sprejele določene zaveze določene obljube. Danes lahko rečemo, da nekatere države, še posebej države v Afriki, eh, sprejemajo ulogo eh, države eh, pilotke za ustrezno izvajanje celovitega okvira za odzivanje. Prva takšna država je bila Uganda, ima samo 35 milijonov ljudi, sprejela pa je več kot en milijon beguncev. Večino izmed njih v zadnjih nekaj mesecih. In mislim, da Eh, je Uganda na ta način pokazala, eh, da lahko z odprtimi rokami sprejme begunce iz sosednjega eh, Južnega Sudana, pa tudi iz Somalije in nekaterih drugih krajev. Poleg Ugande, ki se še vedno sooča z nujnimi situacijami, ker je še vedno veliko beguncev, imamo Tanzanijo. Tanzanija je prav tako odprla vrata na sto tisoče beguncem v zadnjih nekaj desetletjih. In eh, tudi to državo smo si posebej pogledali eh, z vidika izvajanja celovitega okvira za odzivanje. Na to Etiopija in Džibuti, eh, mislim, da ima lahko namenimo nekaj minut. Na vkljub gostoljubju moramo povedati, da sta ti dve državi včasih sprejemali veliko beguncev, nista pa odpirali naprimer trga dela tem beguncem. Zahvaljujoč eh, zavezam, ki eh, sta jih ti dve državi sprejeli 20. septembra lani, je prišlo do eh, spremembe politike v državah. Uganda, Džibuti in tudi Etiopija danes prispevajo k dostojnejšemu življenju za begunce. To je napredek, ki smo ga zabeležili na afriški celini, poleg seveda razmer v Somaliji, na katere smo se prav tako osredotočili. osredotočili. Evropska unija, UNHCR in drugi so pomagali državi, ni šlo zgolj za prostovoljno vračanje, ampak tudi za zaščito v državah, azila eh, in, eh, in za zagotavljanje ustreznih pogojev za vračanje. V Afriki eh, smo se pogovarjali tudi o Gvatemali. Ugotoviti želimo, če bi bile tudi kakšne druge države primerne za analizo v okviru celovitega okvira za odzivanje. Eh, na ta način bomo poskušali ugotoviti, katere države je treba dodatno potreb, eh, podpreti. Na to imamo nekatere države v Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki in tudi v nekaterih drugih krajih po svetu. Ugotavljamo tudi, da se ne smemo osredotočati zgolj na tiste države, ki so doslej poskušale pokazati določeno pripravljenost uh, za uh, vključitev v celoviti okvir za odzivanje. In s tem prihajam eh, do tretje točke mojega prispevka in to je uh, pot naprej v prihodnosti. Kot je dejala gospa Hansen, od Evropske unije še naprej pričakujemo, da bo pomagala in podpirala uh, te države celovitega okvira, še posebej tiste, ki so že dolgo gostoljubne in ki sprejemajo največji delež beguncev po svetu. Uh, biti eh, morajo onkraj trenutnih ukrepov. Eh, številne druge države morda niso del eh, celovitega okvira in ne bodo v bližnji prihodnosti, ampak tudi te je treba podpirati, ker bodo v naslednjih nekaj letih začele sprejemati več ukrepov v tej smeri. Ta celoviti okvir za odzivanje Eh, ne služi temu, da begunce ohranimo v določenih delih sveta. Eh, zagotoviti moramo več priložnosti za eh, preseljevanje, za združevanje družin. Mislim, da je treba ukrepe pri teh dveh ciljih okrepiti. In še moj zadnji del prispevka, ta pristop strani celotne družbe. Eh, vsi, torej eh, predstavniki vlad, predstavniki mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij, eh, družbe in tako naprej, moramo stopiti v stik s civilno družbo, pa tudi z begunci samimi, zato ker ti želijo igrati ključno vlogo, kar se tiče zagotavljanja dostojnega življenja. Toliko z moje strani, hvala še enkrat za priložnost. Hvala, da ste bili kratki. Vem, da želijo kolegi in kolegice, tudi ena od tistih, ki eh, je sodelovala pri obisku delegacije v New Yorku, zastaviti veliko vprašanj eh, o praktičnem delu. Večina vas ne bo slušala mojih uvodnih besed, ampak v začetku sem želel povedati, eh, kako bomo še naprej sodelovali v tem procesu globalnega dogovora. Tudi na koncu bom to ponovil, ampak čaka nas eh, več prispevkov, med drugim bomo sodelovali tudi v dialogu z visokim komisarjem, vsaj upam, in to v sodelovanju eh, z Evropsko službo za zunanje delovanje. Ta dogodek se bo odvil decembra. Zanima me, če bi lahko sedaj eh, SZD prevzela besedo. Gospa von Levencov je z nami, izvolite. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik, da ste nam dali priložnost za to, da opišemo sodelovanje z Združenimi narodi, eh, opišemo nadaljne ukrepe po spremu Njenoške deklaracije in eh, proces spremanja obeh globalnih dogovorov, kjer eh, smo pripravljeni prevzeti vodilno vlogo. Jasno je postalo, da potrebujemo celovit odziv, če želimo rešiti vprašanje eh, prisilnega razseljevanja. Ne gre zgolj za humanitarno vprašanje, ampak tudi za eh, razvojna in politična vprašanja pri tem. Kot je že bilo omenjeno, je Evropska unija prevzela vodilno ulogo pri tem. Eh, postopku imeli smo sporočilo o življenjih in dostojanstvu. Aprila 2016 je bilo spreto in tam smo obelodali celovit pristop k reševanju vprašanja eh, prisilnega razseljevanja. Evropska unija je sprejela vedno več ukrepov na tem področju, še posebej eh, za področje Bližnjega vzhoda, Afrike in Azije. To delo je dopolnilno eh, z vidika celovitega okvira za odzivanje na begunsko krizo in gre v isto smer. Pozdravljamo ta proces. Tudi za nas je to priložnost, da eh, povečamo eh, vidnost eh, naših lasnih pobud Evropske unije za večjo zaščito. Celoviti okvir za odzivanje je dobra podlaga za razvoj globalnega dogovora za begunce in pozdravljamo vodilno vlogo UNHCR pri pripravi tega dogovora. Evropska unija sodeluje pri procesu že od eh, začetnih faz, imamo tudi delegacije na terenu. E SSD je pripravljena vglati, igrati vlogo koordinatorja v sodelovanju z zadevnimi eh, službami komisije. Pripravljeni smo sodelovati tudi v bodočih eh, tematskih razpravah v Ženevi, kjer bo govora o ključnih elementih celovitega okvira za odzivanje in s tem bomo zagotovili večjo predvidljivost mednarodnega sodelovanja pri reševanju eh, prisilnega razseljevanja, tudi kar se tiče eh, beguncev. Evropska unija je bila ena od prvih donatoric, ki je eh, predstavila specifične ukrepe in podporo, naprimer pri pilotnem projektu za Ugando. Če želimo, da je celoviti okvir za odzivanje uspeh, potem smo odvisni tudi od drugih donatoric in držav gostiteljic v skladu z zavezami, ki so bile sprejete po sprejetju Njurške deklaracije. Hvala. Okay, thank you very much. So now, um... Hvala lepa. Sedaj pa poslanke in poslanci, ki želite spregovoriti. Najprej eh, gospa Eli. Gospa Šlajn. Hvala lepa. Pozdravljam naše goste danes, kajti ključnega pomena je, da spregovorimo o globalnem dogovoru o beguncih. Zelo pomembno za parlament je, da je vključen v celoten proces in da spremlja postopek. Za začetek moram reči, da cenim optimizem, vendar pa za nas je zelo težko imeti EU za prvaka, kar se tiče preseljevanja. Kajti, kot veste, države članice ne izvajo niti zavez, ki so si jih zadali leta 2015 glede 160 tisoč premestitev in 22 tisoč premestitev. Mislim, da zaostajamo. Mislim, da smo pri 14 tisoč, komisija ima zadnje številke, 14 tisoč je bilo premeščenih in približno polovica oziroma manj kot polovica zaves je bilo doseženih pri preselitvah. Naj omenim samo primer Kanade. 40 tisoč eh, ljudi so preselili v štirih mesecih. Torej, ne gre samo za težavo eh, sredstev, bolje gre za to, da pač ni skupnih rešitev in da gre za pomankanje volje. Parlament se seveda zauzema za delitev bremen. To je tudi v naših pogodbah in želimo si za varne in zakonite poti vstopa v EU. Svet, pa tudi žal komisija, nedavno pa se zdi, da ne slišita tega, kar mi pravimo, ko iščemo rešitve. Torej, končujem. Vprašanje, kako menite, da bi se politični okvir lahko spremenil? in kako bo vpliv nove diskriminacije viden na razprave o globalnem dogovoru. Še prav posebno omenjam to, kar ste že sami omenili, dan po vrhu smo bili tam in ameriška administracija je gostila pogovore o konkretnih zavezah. Kako poteka ta razprava? V tem trenutku po spremembah v administraciji mislite, da bo to vplivalo na splošni okvir razprav glede konkretnih zavez, kar se tiče preseljevanja? In potem še konkretna stvar. O tem, o čemer govorimo tukaj, ima določeno tendenco. Vprašanje je, kako je lahko EU dosledna, kar se tiče obvez lani, ki smo jih podali v New Yorku, če pa so vse naše politike in prizadevanja sveta in komisije take, da se zdi, da eksternaliziramo odgovornost za naše meje. To prihaja na primer iz primera sporozuma EU-Turčija, EU-Libija. EU pa tudi z afriškimi državami, kar se tiče globalnega, kar se tiče dogovora o preseljevanju. Storiti je potrebno več za deljene odgovornosti na globalni ravni in mislim, da gremo ravno v napačni smeri. Hvala lepa. Okay. Thanks, Hvala lepa, Eli. Sedaj pa gospod Dupre, prosim. Uh, merci, predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govoril bom v francoščini. Zanimanjem sem spremljal eh, vaša prispevka. Prvo vprašanje, ki eh, ga želim zastaviti, je naslednje. Imamo deklaracijo, eh, ki izpostavlja celovit splošen pristop k reševanju tega problema. Mislim, da poskušamo na evropski ravni ubrati ta pristop. In moje vprašanje je naslednje. Glede na to, da bi bil naj na ta pristop celovit in glede na to, kakšna je situacija, kako vidi to, eh, vi to vidite, me zanima, kaj potrebujemo v Evropi, da bi imeli takšno politiko, kot je ta obelodanjena v New Yorkski deklaraciji. A se vam zdi, da smo na nekaterih eh, področjih eh, naredili premalo, eh, da moramo sprejeti ukrepe, ki jih še nismo. Zanima me, kje je treba po vašem mnenju izboljšati naše delo. Vem, da moramo izboljšati politiko preseljevanja, ampak zanima me, če bi lahko izpostavili še kakšne vrzeli pri naših ukrepih, kaj pričakujete od Evropske unije. Na to drugo vprašanje ki je bolj praktičen narave. Govorili ste o nekaterih državah, članicah, ki bodo eh, nekakšen piloten projekt. Kaj to pomeni operativno gledeno? gledeno? Eh, kaj bodo naredile te države? Eh, kaj bodo naredili združeni narodi? Ali pričakuje, pričakujete kaj tudi od nas? Zanima me, kako bo deloval ta mehanizem. In še zadnja točka. Dejali ste, da potrebuje akcijski program sredstva. Pričakujete eh, sredstva, ste dejali, gospa Hansen. A, pričakujete sredstva od eh, nas? A menite, da so prispevki držav članice Evropske unije eh, pre nizki? Eh, kaj eh, moramo narediti, kar se tiče političnih zavez, eh, pa tudi samih sredstev, eh, naših ukrepov na evropski ravni, pa tudi ukrepov držav članic. Kaj moramo narediti? Hvala. Um, Hvala lepa. Sedaj pa Ana Gomes, prosim. Uh, Hvala lepa. Pozdravljeni tudi z moje strani. Popolnoma se strinjam s tem, kar je dejala kolegica Eli Šlajn, kar se tiče naših lastnih protislovi v EU. Moje vprašanje za vas pa je sledeče. Kako bomo te ambiciozne cilje, ki smo se jih zadali, soočili z globalnim dogovorom in našo prakso? Včeraj so rešili še tisoč ljudi v sredozemlju, od 45 tisoč, ki so prišli zgolj letos in s tem ogrožali svoje življenje ker nimamo varnih in zakonitih poti. Nimamo drugih poti kot tiste, ki jih nadzorujejo tihotapci z ljudmi, da pridejo v Evropo. In kaj storiti? Evropa ne odpira varnih in zakonitih poti. Bi ne bilo to ključno vprašanje za EU, da bi dejansko imeli varne in zakonite poti, tako kot jih imajo kanačani. Nekaj takega bi morali storiti evropske države. In potem. Ma ne bi vaše sporočilo evropejcem moralo biti tudi nekoliko drugačno dobro, moramo biti velikodušni, potrebujete podporo, vendar pa sam proces ni dober, če ne spremeni razmer za ljudi, ki jih želimo podpreti, če ne izboljša razmer za begunce. Lahko Evropa sploh zaščiti begunce, če pa se samo podvajajo nemoralni, nezakoniti dogovori. Najprej bi s Turčjo, sedaj pa z Libijo. Libija sploh nima vlade, sploh nimate lega, eh, zakonitega, legalnega statusa. V Libiji, mislim, da združeni narodi. In namen je, da se sedaj storitve, zaščita beguncev, priseljencev prenese na zunanje organe, na vas in na HCR. Ali se samo slapimo, lahko popravite te vaše naloge, ali pa ne, in potem ali se lahko lotimo zaščite beguncev na resen način. V bistvu pa zanemarjamo zelo politična vprašanja, kot je dela komisija. Ne gre samo za humanitarno, temveč tudi za politično vprašanje, ki potrebuje tudi razvojni vid pristop. Generalni sekretar gospod Guterres je podal govor januarja v Adis Abebi in bila sem šokirana, ko je govoril o beguncih. Vem, da je Etiopija zelo podpirala begunce iz sosednjih držav, vendar pa je to tudi država, ki proizvaja tako rekoč veliko beguncev zaradi represivnih politik. Kako je možno, da generalni sekretar Združenih narodov sploh ne spregovori o tem? Potem se pa slepimo vsi, če bomo ignorirali ta ključna politična vprašanja, ko določena vlada deluje represivno proti svojim ljudem in tako povzroča begunce. V Kaleju je veliko etiopicev. To so moje vprašanje. Hvala. Um, Gospa Kenge. Eh, Hvala lepa. Klot tudi sama se veselim, da imamo možnost slišati, kako se upravlja delo v tem trenutku po njujorški izjavi, v katero smer se se skupaj razvija. Kar se naših gostov tiče, želim spomniti na to. Točno pred letom dni smo v Evropskem parlamentu z veliko večino sprejeli resolucijo, v kateri je zapisano več ali manj to, kar skušamo sedaj zapisati tudi v New Yorško izjavo. In vse se je vrtelo okrog solidarnosti. Da je potrebno spoštovati Dublin, da je potrebno imeti humanitarne koridore, podporo v državah izvora, zakonite poti priseljevanja integracijska politika, boj proti vzrokom za migracije. Če zasi zatisnemo oči, potem lahko rečem, dobro, vse je idealno, kajti resnično smo zapisali to, kar je potrebno storiti. Potrebno pa je seveda zagotoviti, da se to tudi izvaja. Z velikim presenečenjem pa potem ugotovim, da leto dni po sprejetju te resolucije, no morda niti nisem tako presenečena, sedaj spet govorimo o tem, ali bi naj uporabljali te ukrepe ali ne. Moramo se soočiti z resničnostjo. Nekaj, kar lahko pazimo na terenu. Moramo zagotavljati združevanje družin, potem dostojanstvene pogoje za delo migrantov. Zastavljam pa si vprašanje, kdaj se bo končalo to, da se skupaj obravnavamo, kar nekako začasno po metodi nujnega. Veliko je predlogov in veliko je hinavščine, če se ogledam Libijo. Če bomo govorili o vračanju in naselitvi ljudi v Libiji, potem seveda se moramo vprašati, kako sploh lahko dovolimo, da bi ljudi tja vračali. Zelo veliko beguncev imamo tudi izjemna. V Džibutu jih je zelo veliko izjemna, pa se o tem ne govori veliko. Tem beguncem pa se odreka možnost odpotovanja v drugo državo. Samo zato, ker bi radi imeli Džibuti kot model, da bi jih naj tam integrirali. Spoh ne dobivajo torej priložnosti, dobivajo dokumentu prebivališčo in sploh nimajo možnosti potem oditi. Rada bi torej vedela, ali poznate te razmere v Džibutiju. Potem pa še nekaj, o tem je govorila tudi Ana, politično vprašanje. Ko govorimo o premestitvah in to se običajno dogaja izven naših meja, potem govorimo tudi o vadnih tretjih državah kršitve človekovih pravic, to je pomembna točka, politične težave, zastavljam si torej vprašanje, ali se vse to upošteva pri premeščanju in v New Yorkski izjavi. Hvala lepa. Thank you, Cecil. And... Hvala lepa, Cecil. Sedaj pa gospa Bjork, prosim. Very much and thank Hvala lepa. Hvala lepa gostom, da ste danes z nami. Kot veste, v Evropskem parlamentu in to so omenili že predhodniki, pripravljamo kar nekaj zakonodajnih dosejev, ki si želijo imeti kar se da celovitega pristopa do različnih vidikov priseljevanja. Samo sem poročevalka za program pravne naselitve in želim to pripraviti kar se da dobro. Zdi se, kot da se EU pripravlja še ni odločila. Vem, da nas spodbujate, po kateri poti iti. Ali bomo eksternalizirali naše meje, se umaknili, distancirali ali pa bomo ukrepali in nekaj storili. In večina v tem odboru in v parlamentu se je že nekajkrat izrekla za to, da ukrepamo. Tako da vas podpiramo pri tem. To je prvo sporočilo kot poročevalka o vračanju. Seveda, vračanje je samo del košček v velikem mozaiku, potem gre tudi za združevanje družine in tako dalje. Je pa to eden pomembnih delčkov sestavljanke in iskanja celovite rešitve, kjer celovitih rešitev od drugih celovitih rešitev ni. Naše ambicije v Evropskem parlamentu, sodelujem s kolegi, je, da smo še bolj ambiciozni kot je ta program, ki ga imamo pred sabo. Vaše pripombe, prosim, glede tega, želimo zvišati številke, želimo izboljšati kakovost programa, prav tako pa želimo spremeniti sporočilo, kajti Evropa je lahko pomemben akter in če ne bomo naredili več glede vračanja, potem bomo poslali napačno sporočilo. Osnutek besedila je že pred nami. Radi bi vaše pripombe, povratne informacije glede tega. UNHCR ima ključno vlogo pri tem. Svet mislim, da tudi gre v tej smeri. Seveda pa mora istočasno Evropska unija tudi pomagati drug drugemu, da bi storili bolje in več. In zato gre pri tem programu. Kar se tiče geografskih prednostnih nalog, imate tu morda kakšno pripombo? Mislim, da bi bilo napak, če bi imeli take programe za sodelovanje s tretjimi državami. Mislim, da moramo imeti humanitarna prizadevanja, humanitarne prispevke. Moj predlog pa je, da program EU povežemo s projekcijami glede begunskih števil globalno gledano. Želimo si, da tukaj poveste tudi svoje pripombe in da nam podate povratne informacije. Hvala lepa. Hvala lepa in na koncu še Barbara Spenili, prosim. Grazie, predsednik. Hvala lepa, predsednik. Nekaj vprašanj imam, oziroma na začetku bi želela se zahvaliti predstavnikom UNHCR, da ste danes tukaj. Kar se tiče uporabe jezika pri globalnem dogovoru, tukaj imam nekaj vprašanj. Besede so pomembne, nekaj besed, ki jih imamo v tem načrtu, pa ali ni posem jasnih, včasih pa so tudi nekoliko eufemistične. Rada bi vedela, kaj točno razumete pod self-reliance and resilience beguncev. To se vedno znova pojavlja, pa mi torej ni čisto jasno, kaj naj to pomeni. Potem odnosi sever-jug, v načrtu je govora o tem, da je potrebno podpreti tiste države, ki sprejemajo begunce. Pogoji v tretjih državah bi morali biti tudi izboljšani in tukaj imamo uporabo eufemizma. da bi morali odgovornost bolj pošteno prerasporediti. Mislim, da bi morali tukaj biti bolj odločni imeti bolj odločno formulacijo, da bi se torej resnično zavzeli proti globalni neenakosti med severom in jugom. Številke so bile že omenjene. 86 odstotkov beguncev prihaja z juga, to je jasno in resnično moramo povedati, da je to neravnovesje gromozansko. In to je potrebno povedati spremeniti, ne samo podpirati teh držav. Potem pa vračanje, tudi tukaj se mi formulacije ne zdijo jasne, govorimo o vračanju, ki bi naj bila trajnostna in trajna. Veste pa, da imamo sporozume z nekaterimi tretjimi državami, še prav posebno z Afganistanom, kjer se prideva tudi prisilno vračanje. Zato tega torej ne razumem prav dobro. Prisilno vračanje tudi mladoletnih ni mi jasno, kako lahko označite Evropo kot vodilnega akterja globalno gledano. Potem pa kar se tiče komunikacijske politike. Tukaj se veselim, da priznavate, da je pri beguncih in ekonomskih migrantih kar nekaj podobnosti in da je včasih težko razlikovati med njimi. V različnih evropskih državah je potem ta delitev tudi prisotna. Pogosto govorimo o ekonomskih migrantih, pri katerih se izvaja vračanje. In potem letna posvetovanja, ki bi jih radi izvedli z nevladnimi organizacijami. Tukaj gotovo veste, da se nevladne organizacije tudi zelo napada. Veliko nevladnih organizacij, ki pomaga obalah Sicilije. Javno mnenje pa se je medtem precej spremenilo. Ljudi skrbi. In tudi vzdušje proti nevladnim organizacijam se je spremenilo. In mislim, da zato ravno Evropska unija ni vodila na tem področju. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil kolegom za kakovost vprašanj. Še sam imam vprašanje. Zelo dobro je, da torej imamo to izmenjavo mnen. Sedaj pa vprašanje o globalnem dogovoru. Sva Bjork je jasno povedala, kakšna je zbira, pred katero smo. Veliko naših težav pa izhaja iz pomankanja izvajanja. Imamo politiko o premeščanju, imamo politiko o preseljevanju, celo integracijske politike imamo. Torej ne gre za vprašanje politik, gre za vprašanje izvajanja pomankanja politične volje, kriza solidarnosti, kar je omenila tudi gospa Kenge. Torej, moje vprašanje je politika glede globalnega dogovora. Naslednji teden prihaja generalni sekretar. Kako bo to oblikovano, kajti to ni obvezojoč instrument, nikako ne. Tukaj bomo potrebovali podporo ljudi. Se ljudje tega zavedajo in kako lahko to zaveščenost spodbujamo, kako lahko odigramo svoj del, da bomo popravili na izvajanje in odpor proti izvajanju. In lahko morda nekoliko ne kažete, kaj bo dejal generalni sekretar, glede politične izvajanja pri premeščanju in preseljevanju. In tukaj se nam je spodletelo, to je bilo danes jasno povedano. Hvala. I think there have been many more comments and questions and Mislim, da je bilo več pripomb kot vprašanj. Sama bom poskušala govoriti, potem pa bom predala besedo še kolegu. Ja, v bistvu ste spregovorili v samem bistvu, da morajo pač države članice bolj ukrepiti svoje delovanje. Mislim, da sem to uporabila, ko sem govorila o preseljevanju, kajti mislim, da je res, da moramo reči, da to ni področje, kjer bi lahko rekli, da je Evropa vodilna, da smo prvaki, da ste prvaki. Mislim, da je potrebno storiti več glede preseljevanja in da je potrebno storiti tudi več pri vzdrževanju družin. Mislimo, da je za države članice Evropske unije zelo pomembno, da povišajo, diverzificirajo kvote za preseljevanje in da se odzovejo na globalne potrebe, da ne bo šlo za instrumentaliziranje samo za nacionalne politike, temveč da bo to temeljilo bolj na potrebah zaščite beguncev. Prav tako menimo, da je poleg preseljevanja zelo pomembno okrepiti še druga področja. Tudi tukaj pa je potrebno seveda storiti več. Potem pomoč pri izdrževanju držin, to je ključnega pomena in to je področje, kjer moramo nameniti vprašanjem več pozornosti. In potem morda prepoznati priložnosti za sodelovanje, za zmogljivost sodelovanja pri združevanju družin. Gotovo pozivamo evropske institucije, da podpirajo UNHCR pri iskanju dodatnih poti za begunce in tudi za migrante. Potem pa politični kontekst, nekoliko o tem vprašanje je bilo, ali se je politični kontekst spremenil. Nekdo, mislim, da je omenil nedavni vrh, ki ga je so gostil generalni sekretar, predsednik Obama in kar nekaj sogostiteljev je bilo. In kar nekaj specifičnih zavez je šlo iz tega. Tudi kar se tiče držav članice EU, pa seveda tudi držav gostiteljic. Včasih, ko me ljudje sprašujejo, kako lahko delate te institucije, pa vseeno ohranite upanje, no, vseeno se dogaja nekaj pozitivnega pol milijona beguncev otrok v Turčiji je v šolah s pomočjo evropskih sredstev. Veliko več beguncev ima sedaj dostop do trga dela. Torej, dobre stvari se dogajajo. Gospod Bade bo morda lahko podal še nekaj pripomp na to temo. Politični kontekst pa je kočljiv. Seveda, nismo politična organizacija, vendar pa seveda spremljamo volitve, to je jasno, vsem svetu z velikim zanimanjem. In veste, da je kar nekaj dogodkov, ki je zaskrbljujočih. Tudi formulacij, kar se tiče beguncev in kar se tiče povezovanja beguncev eh, z varnostnimi izzivi. Ne menimo, da je zaščita beguncev nekaj, kar se ne da združiti, eh, zagotavljanje varnosti. In tukaj morajo politiki storiti več, pokazati več vodstvenih sposobnosti. Kar se tiče generalnega sekretarja in njegovega obiska v Strasburu, seveda v njegovem imenu ne morem govoriti. Vendar pa, kot nekdani premije Portugalske, nekdani visoki komisar za begunce, je seveda dobro umoščen, da bo podal koristne pripombe. Nič ni više na dnevnem redu kot preventivna diplomacija. In to je še eno področje, kjer lahko tudi EU poda dragocen prispevek. Kajti mislim, da so načrti za nujne razmere potrebni. Vemo, da pogosto imamo zgodne znake opozarjene da lahko predvidevamo premike ljudi in mislim, da smo lahko kar konkretni. Kar se tiče izvajanja, mislim, da je eden od razlogov, zakaj je njojoška izjava tako pomembna, ta, da ponavljamo zaveze konvenciji o beguncih in kar nekaj instrumentov izvajanja pravne zaščite. Vendar pa seveda izvajanje je zelo pomembno. Njuška izjava je bolj konkretna glede izvajanja. Potrebno bo izvajati pravni kvir, ki je že dan. Mislim, da lahko isto rečemo tudi o migrantih. Mislim, da nimamo specifičnega režima za migrante, imamo pa človekove pravice, ki jih je potrebno spoštovati in to univerzalno. financiranja, financiranje seveda nas skrbi. In mislim, da ko govorimo o državah kot je Uganda, ki počne vse prav, kar se tiče progresivne begunske politike, ponuja dostop do trga dela, ponuja zemlišča, vključuje jih izobraževanje in tako dalje in tako naprej, pa vseeno seveda ni dovolj sredstev. Ne gledamo samo v smeri EU ali posameznih držav članic, vendar pa jasno je, da predstavljate znaten delež donatorjev in prihajate iz bogatih držav. Kriza solidarnosti. Da, že prejšnji generalni sekretar je o tem govoril, da ne gre za številko, za krizo številke, temveč za krizo solidarnosti. In gotovo se s tem strinjamo. Zato mislim, da so pripombe glede upravljanja razmer, in ki je takako pomislimo, da milijon, da je 2015 vstopilo v Evropo milijon ljudi, Evropa pa ima pol milijarde prebivalcev. Če pa si pogledamo na primer razmerje v Libanonu, kjer je četrtina vseh prebivalcev beguncev, potem lahko rečemo, da kjer je volja, je pot. Ne bom pa se spustila v razpravo o Libiji razmer ne poznam dovolj, varnostna vprašanja obstajajo in tega se zavedamo. Vemo, da so pereče vprašanja, pa tudi vprašanja povezana z državami, ki niso varne. Zelo veliko ljudi potrebuje humanitarno pomoč tudi v teh državah in mislim, da je to dejstvo, ki govori samo zase. Kar se tiče nekaterih vprašanj glede opredelitve, self-reliance, resilience, to ste omenili, glede politike vračanja, bom to prepustila gospodu Badeju. No, tukaj se bom ustavila, pa dajem besedo gospodu Baldeju. Hvala lepa za vaše pripombe, za kot vedno iskreno izmenjavo mnen in vse te pripombe si bomo zabeležili, kljub nekaterim vašim legitimnim pomislekom, še vedno gledamo v smeri Evrope, da nam da politično in tudi druge tipe vodstva. Hvala lepa. Hvala lepa. Um, um, Naj malo dopolnim. Bilo kar nekaj iskrenih neposrednih vprašanj in to smo si zabeležili. Dve sporočili pa ste išli iz tega, ali počnemo dovolj? Ne. Vsi mi ne počnemo dovolj, potrebno je storiti več, kaj ti potrebe so velike. Ne gre samo za to, da res skušamo najti rešitve za težave z begunci. Gre tudi za to, da si moramo ogledati, zakaj je prišlo do tega, gledati vzroke. Mislim, da imamo institucije, akterje, ki bi jih lahko bolje izkoristili za to, da bi skušali ugotoviti vzroke za to krizo. Tako da mislim, da je to jasno sporočilo, ki ga bomo vzeli sabo, ne počnemo dovolj. Vendar pa, ali počnemo določene stvari, mislim, da se ljudje odzivajo. Tudi nekateri predstavniki vlad povezavi z nekaterimi državami. Vidimo dostop do izobraževanja, boljšo registracijo, naprimer s podporo partnerjev in donatorjev, vidimo, da se zadeve izboljšujejo. Imamo boljšo raven zaščite v veliko državah. Tudi politika se spreminja v nekaterih državah, ki smo jih že imenovali. In to ne prihaja samo z denarjem, temveč tudi s politično podporo. Mislim, da seveda moramo storiti več, kot počnemo sedaj in vi igrate pomembno vlogo pri tem, da se odzovete na te potrebe. Nekatera vprašanja so se nanašala na naše potrebe na evropski ravni. Mislim, da gre za legitimna vprašanja. To je eno od tistih področji in eh, izpostavili smo vsaj dve področji, kjer lahko naredimo več in to je povečanje števila uh, mest za uh, preseljevanje in država, ki je naredila največ uh, eh, z tega vidika, je ZDA. Sedaj pa je prišlo do sprememb, ki se jih zavedate. Ne zahtevamo od Evrope, da naredi to, česar ne more narediti, kar je ne mogoče, ampak vseeno menimo, da Eh, pride do povišanja te številke. In to je sporočilo, ki ga pošiljamo eh, v prestolnice, eh, v Združenih narodih in tako naprej. Potrebna je politična in ekonomska podpora za takšne ukrepe. Več ljudi mora imeti upanje, da bodo lahko ponovno videli svojo družino, da bodo združeni svojo družino, da bodo lahko dobili to mesto dodatno mesto. V nasprotnem primeru bodo eh, ljudje umirali eh, v sredozemlju ali pa v eh, Arabskem zalivu ali pa na jugu Afrike. Ne smemo pozabiti niti na druge države. Ali lahko naredimo več? Da, in to je eno od tistih področji, kjer lahko izboljšamo naše ukrepe. Potem pa tudi dober primer, ki ste ga dali Kanada. Lahko si pogledamo nekaj teh primerov. Morda vas bi nekoliko popravil. Mislim, da beguncem ujemno ne preprečujemo vračanja. Samo malo je manevrskega prostora za to. Nikomor pa se ne prepoveduje za ne prepoveduje vračanja. Skušamo se ogledati, seveda, pogoje v izvornih državah in morda ni vse posodobljeno, morda tudi hitrost, katero delujemo, ni zadostna. Včasih imamo osebo, ki je predvidena za vračanje, potem pa lahko odide šele čez dve, tri leta najprej. Tako da mislimo, da je potrebno še kar nekaj postoriti. Torej obstajajo razmere ko prihaja do težav pri vračanju, razen če ni več razloga, da bi jih imeli za begunce. Če pa potrebujete več podrobnosti glede Džibuti, ja vam to lahko ponudim. Je pa zanimivo slišati več o pozitivnih politikah, o katerih ste govorili. Mislim, da je gospa Cecil o tem govorila. Imamo letna tripartitna posvetovanja o preseljevanju zato je tudi eh, prostor za dodatno razpravo na to temo in lahko vse gledamo vidike dopolnjevanja. Vprašanje glede samo zadostnosti. Mislim, da tukaj gre za pomoč posameznikom ali da dovolimo posameznikom, ker nekateri ne potrebujejo pomoči, da jim dovolimo, da bodo lahko imeli zagotovljeno okolje, kjer lahko živijo dostojno življenje, tako kot vi in mi. Včasih je to z ekonomskimi ukrepi, drugič je to svoboda gibanja ali pa da postanejo podjetniki, naprimer. To je torej koncept, kjer lahko potem begunec begunka živi dostojno življenje, je na pogoje, v katerih se nahajajo da se vzamemo z lokalno integracijo, za vrnitev, preselitev, karkoli že je potrebno. Toliko o tem, potem pa mislim, da je bilo tudi vprašanje o njihovi izjavi sami. Gospod predsednik, mislim, da ste na dobri funkciji, da nam pomagate, čeprav to besedilo ni zavezojoče, pa mislim, da je zaščita beguncev in zaščita ljudi ki pomoč potrebujejo. Nekaj, kar je včasih zelo kočljivo delo, vendar pa mislim, da moramo delovati trajnostno, moramo računati na podporo z vaše strani in tako lahko potem morda ta instrument postane dopolnilen in lahko dopolnjuje tudi nekatere bolj obvezujoče dele zakonodaje. Gotovo nam lahko pri tem pomagate. Hvala lepa. Obema se zahvaljujem za vajno nazočnost danes tukaj. Z vami imamo že zelo dolgo dober odnos in kot vidite, vemo, kakšna je resničnost. Tukaj imamo zelo veliko strokovnjakov, strokovnega znanja, tako da se strinjamo, kakšne so težave. Želim pa jasno povedati, da se strinjamo z vami, da vas spremljamo v celotnem postopku. Koordinatori so že predlagali podrobno spremljanje njujoškega procesa. Od zdaj do septembra 2018 v skladu službo za zunanje delovanje. Sestali smo se z upravnim direktorjem Januarja, direktorico in tudi danes smo se pogovarjali z njimi z gospodom Levecov in dejali smo, da želimo sodelovati na ključnih sestankih, tako da bodo poslanci obveščeni o procesu. To vključuje dialog visokega komisarja, to vključuje tudi odrežbo na mednarodnih konferencah naslednje leto. Skušal bom zagotoviti, da bomo udeleženi. Tesno pa sodelujemo z našimi kolegi v Evropski službi za zunanje delovanje, da bomo videli, kakšni meri smo lahko udeleženi. Bomo pa sodelovali tudi z nekaterimi drugimi odbori, AFET in DEVE. Vsekakor pa upam, da nam bodo kolegi iz eh, službe za zunanje delovanje pomagali pri nekaterih korakih. Naprej. Gotovo pa bomo obveščali, kaj se bo iztrimilo na teh sestankih, še prav posebno na tem področju. Hvala lepa torej še enkrat za visoko kakovost razprave, visoko kakovost na vprašanje. Hvala lepa tudi kolegoma iz UNHCR. Tako, sedaj pa gremo naprej. Hvala lepa. So, thank you very much. So, colleagues, as our, our um, guests are leaving, uh, we have to now meet. Kolegi, potem, ko bodo gosti odšli, bomo začeli obravnavati četrto točko na dnevnem redu. Nekoliko zamujamo, ampak veliko kolegov je želelo sodelovati v razpravi. Sedaj pa četrta točka. Skupni nadaljni ukrepi Evropske unije in Afganistana glede migracijskih vprašanj. 2. oktobra smo sklenili tako imenovan dogovor do pot, o poti naprej. 14. novembra so se kolegi odločili, da bodo zaprosili za mnenje pravne službe. Uh, Eh, o udeležbi Evropskega parlamenta pri tem dokumentu. 17. marca smo dobili to mnenje pravne službe in 11. aprila eh, so se koordinatorji odločili, da bodo zaprosili pravno službo naj predstavi to mnenje našemu odboru. Sedaj bo torej eh, dobila besedo pravna služba, ki bo predstavila to mnenje. Preverjam, kdo je z nami. Yeah torej, tukaj z nami je gospa v modrem, kot so mi jo opisali, gospa Parlovska, izvolite. Uh, uh, Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Vaš odbor je zahteval pravno službo v zvezi z eh, dokumentom Skupno pot naprej. Eh, gre za eh, dokument glede migracijskih vprašanj med Afganistanom in pa Evropsko unijo. Vprašanja, ki so bila zastavljena pravni službi, se dotikajo treh področji. In sicer prvič, ali je ta dokument lahko zmatran za mednarodni dokument v skladu z petim členom pogodbe o darovanju Evropske unije, eh, potem kakšen učinek bo, imela, bo imel ta dokument in ali eh, lahko kakšni ukrepi sprejeti strani institucij, agencij ali držav članic na osnovi tega dokumenta um, povzročijo podobne učinke kot eh, dogovor o uh, ponovnem sprejemu in kakšnem, kakšna so v tem primeru pravna sredstva. In pa tretjič, uh, če ta dokument ne bi bil eh, razumljen kot mednarodni dokument, kakšne so potem eh, pravice Evropskega parlamenta. Kakor sem že povedala, oziroma kako ste povedali, gospod predsedujoči, je pravno mnenje bilo objavljeno 17. marca. Naj se vrnem k dokumentu, skupna pot naprej. Ta dokument je bil sprejet 2. oktobra leta 2016. Eh, Islamska republika Afganistan in pa Evropska unija sta sprejeli ta dokument v obliki skupne izjave eh, in v tem dokumentu sta se zavezali, da bosta okrepili svoje sodelovanje pri boju proti nezakonitemu priseljevanju in pa pri vračanju nezakonitih priseljencev. Kar se tiče vprašanja, ali lahko ta dokument smatramo kot eh, mednarodni dogovor, eh, ta dokument smo preučili v eh, luči precedenčnega prava Evropskega sodišča. Odločilni kriterij v zvezi s tem precedenčnim pravom je naslednji. Torej, ko gre za določanje, ali je nek dokument zavezujoč ali ne. Tukaj je odločilnega pomena predvsem namen obeh strani. Z drugimi besedami, zavezujoč eh, karakter je odvisen od eh, namena obeh strani, podpisnic, ehm, da spoštujejo, da spoštujeta zaveze v okviru mednarodnega prava. Ob tem je seveda treba upoštevati tudi okoliščine, v katerih je bil dokument sprejet. No, tukaj je namen eh, podpisnic zelo jasen v dokumentu. Eh, v dokumentu je eksplicitno povez, izraženo, da namen dokumenta ni eh, vzpostaviti mednarodne pravne zaveze. Jezik, v katerem je sporazum zapisan, prav tako eh, govori o skupni izjavi, ne pa o mednarodnem dogovoru. In pomembne so tudi okoliščine, v katerih je bil pripravljen dokument. Ta dokument je eh, bil podpisan na nižji diplomatski ravni. Eh, podpisali so jo predstavniki Evropske delegacije v Afganistanu in pa predstavniki eh, afganistanske vlade na nižji ravni. Ehm, no, ehm, Jasno pa je, da bi naj ta izjava vodila do sprejema mednarodnega sporazuma ali pa mednarodne zaveze. In enako velja za drugo stran. Tretja država lahko ali sprejme uraden dogovor z Evropsko unijo ali pa se odloči za sodelovanje z Evropsko unijo znotraj točno določenega okvira. Zato smo prišli do naslednjega sklepa. Ta dokument spada v kategorijo tako imenovanih instrumentov mehkega prava. Eh, gre za nekonvencionalne uh, akte. Uh, takšni instrumenti so v široki uporabi pri mednarodnih odnosih in ta uh, tip aktov zainteresiranim stranem omogoča, da uh, Eh, izrazita politični interes, ne da bi pri tem sprejeli politično zavezujoč dogovor. Takšni inštrumenti mehkega prava uh, Eh, so tudi del prakse Evropskega sodišča. Naj omenim eh, tudi eh, odločitev Evropskega sodišča v zvezi z skupno izjavo Turčije in pa Evropske unije. Kar se tiče učinkov, ki jih lahko povzroči ta dokument, pa naslednje. Evropska unija in Afganistan nista pravno zavezani pra, pač določbam iz, tega, iz te izjave. Ta dokument sicer lahko ima določene praktične posledice, um, lahko gre za omogočanje uračanja uh, afganistanskih državljanov, ki se nezakonito nahajajo v Evropski uniji. Ta učinek je podoben sporazumu o vračanju, ampak samo pod pogojem, da obe strani spoštujeta um, pogoje sodelovanja, ki so opisani v tem dokumentu. No in ker ta dokument temelji samo na političnih zavezah, obstaja manj gotovosti, kot pa v primeru sporazuma o uračanju, da bodo pogoji sodelovanja dejansko spoštovani. Kar se tiče pravnih sredstev. E, ta dokument na pravna sredstva ne vpliva. E, prizadete osebe imajo e, pravice do vseh pravnih sredstev, v skladu z 13. členom direktive o vračanju in pa v skladu z eh, veljavnim mednarodnim pravom. Ta dokument tega ne spreminja. Kakršnakoli odločitev o vračanju, eh, tudi v primeru vračanja v Afganistan, mora oceniti vsak posamečni primer in pa situacijo v tretji državi, kamor se vrača oseba. Eh, Torej, tudi če je sprejeta odločitev o vračanju, no, ampak če okoliščine pomenijo, da bi vrnitev v tretjo državo lahko kršila eh, načela o nevračanju, eh, potem je treba ta postopek vračanja zaustaviti. Tukaj je treba povdariti, da je ta dokument nezavezujoč dokument, ki ne vpliva na pravni okvir vračanja. Eh, kar se tiče priseljevanja in migracij. Eh, kar se tiče pa vprašanja oziroma kar se tiče pravic eh, Evropskega parlamenta, 118. Eh, člen pogodbe tukaj ne velja, glede na to, da ta dokument ni mednarodni dogovor. Vseeno pa je parlament upravičen do uporabe vseh drugih pristojnosti, ki jih ima, Eh, lahko se odločijo za politične prekotpravne ukrepe, eh, če eh, parlament nasprotuje takšnemu sklepanju inštrumentov mehkega prava za tretjimi državami na področju uračanja. Hvala lepa za vašo pozornost in sreda smo vam na voljo za vprašanja. Ja, to je eden izmed tistih primerov, eh, kjer je šlo predvsem za pravico parlamenta, kjer je šlo za našo upletenost pri tej zadevi, ki ste jo omenili proti koncu ker se ukvarjamo s toliko pomembnimi zadevami, se tudi ne spomnim, eh, kdo je zaprosil za to mnenje. Barbara, si bila ti ena izmed tistih? Aha, dobro. Če je tu še kdo drug izmed eh, prosilcev, prosim, da se oglasi. Eh, besedo dajem najprej Barbari. Hvala, gospod predsedujoči. Ja. Hvala pravni službi za predstavitev mnenja. Eh, to mnenje nam bo v veliko pomoč, eh, zlasti, ko gre za vprašanje eh, pravnih sredstev. Imam naslednje vprašanje za pravno službo. In sicer. Kaj so razloge za to, da tukaj ni prišlo do sklenitve klasičnega mednarodnega sporazuma? Zakaj je tukaj bil sprejet samo inštrument mehkega prava. Pogosto povdarjamo, da gre predvsem za problem pomankanja nadzora strani parlamenta. In to je gotovo zelo pomembno, pomembno vprašanje. No, eden izmed razlogov, zakaj ni prišlo do zavezujočega dogovora, eh, je bil naslednji v afganistanski vladi so takrat obstajale, je obstajal globok razkol, eh, kar se tiče značilnosti in eh, učinka to vrstnega sporazuma. Eh, z evropske strani je prihajal velik pritisk, afganistanska vlada se je bala, da, bo, da bi dogovor Um, vodil do masovnega vračanja. Govora je bilo o 80 tisočih Afganistancih, ki bi se vrnili. Um, kar naenkrat, no tudi um, preverjali so tudi skladno z, z Ženevsko konvencijo in tudi ta nasprotuje prisilnim vračanjem v Afganistan uh, imam naslednje vprašanje. Ali ta dokument ponuja kakšno določbo v zvezi z eh, mladostniki brez spremstva? To so res uh, primeri, ki so na meji same zakonitosti in po mojem mnenju je to razlog, zakaj takšne dogovore spreminjamo v um, inštrumente mehkega prava z drugimi besedami. Na ta način jih Evropski parlament ne more nadzorovati, tudi ne tretje države, ki so tukaj mm, upletene. Ehm, torej tukaj ni nobenega pregleda, nobenega nadzora. No, vesela sem, da je pravna služba povedala, da Evropski parlament lahko ugovarja rekli ste, da parlament lahko tukaj zastavlja vprašanja. To je sicer lepo, ampak to ni dovolj. Omenjen je bil, omenjena bila možnost preiskovalnega odbora. Jaz uh, v imenu naše skupine menim, da bi morali tukaj imeti preiskovalni odbor, ki bi preiskal ta dogovor. Vsebuje številne točke, ki predstavljajo velika tveganja in ki so na meji zakonitosti, ko gre za spoštovanje mednarodnega prava. Predvsem eh, gre za vprašanja masovnih deportacij in pa kršitve načela nevračanja. Barbara, really Hvala, Barbara. Cecil. Grazie, eh, Claude. Eh. Hvala, Claude. No, včeraj smo obravnavali izjavo, ki smo jo podpisali s Turčijo, sedaj uh, obravnavamo izjavo, ki smo sklenili z Afganistanom. Eh, tukaj gre za samo vprašanje demokratske legitimnosti uh, In takšni dogovori na prefiden način podkopavajo pravice Evropskega parlamenta. Eh, tukaj se recimo Afganistan smatra za varno državo. Mi bi morali za tretjimi državami predvideti nove oblike sodelovanja. Eh, Eh, no, Barbara je omenila tudi vprašanje mladostnikov brez spremstva. Teh je veliko, predvsem v Italiji, v Beneški pokrajini. Um, in kaj se s temi mladostniki dogaja v okviru tega dogovora o skupnih ukrepih? Kako bi naj potekal postopek njihovega uračanja? Zdi se, da je v tem eh, ne sporazumu veliko sivih območij. Ana Gomeš, hvala lepa pravni službi za njihovo mnenje. Eh, to samo potrjuje naše sume, da ta sporazum ni ureden papirja, na katerem je napisan. V smislu, da ne more uzakoniti tistega, kar je nezakonito. In sicer gre za prisilna vračanja ljudi v Afganistan, ki jasno ni, ni varna država in ki gotovo nima varnih območij. Jaz sem bila ena izmed poslancev, ki so bili med tistimi, ki so zaprosili za mnenje pravne službe. In strinjam se za Barbaro. Potrebujemo odgovor sveta in pa komisije v zvezi z konkretnimi primeri eh, vrnitev, ki so že bile izvedene in pa vedeti moramo, eh, kakšne so bile praktične posledice po podpisu tega tako imenovanega mehkega inštrumenta. Jasno je ta bil podpisan z namenom eh, zavajanja evropske javnosti. Ta inštrument bi naj omogočil masovna vračanja v Afganistan. To ni skladno z mednarodnim pravom in to ni skladno z zavezami naših držav članic. Želim vedeti, kaj se je zgodilo s temi konkretnimi primeri ljudi, ki so bili poslani nazaj v Afganistan in uh, zanima me, kako lahko uh, to situacijo popravimo, kako lahko za to odgovarjajo države članice, ki so pri tem sodelovali. Še zlasti me pa skrbi to, da gre pri prosilcih za azil za številne osebe, ki so sodelovali z mednarodnimi evropskimi organi eh, kot tolmači v Afganistanu. Eh, torej, kot tolmači so delali v naših službah, sedaj pa ne dobijo ustrezne zaščite in uh, želijo jih vrniti v tretjo državo, ki očitno ni varna, uh, kot je to primer v Afganistanu. Eli Šlajn. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Ne vas spomnim na dogovor, ki je bil sklenjen med Evropsko unijo in Turčijo če bi naj bil dogovor, dogovor mora v prvi vrsti eh, sodelovati pri tem Evropski parlament. Eh, in kaj se je tukaj zgodilo? Eh, ja, to ni šlo pred Evropski parlament in potem so to preprosto imenovali izjava na mesto sporazum. No, temu so potem sledili še Afganistan, Libija in pa druge afriške države, kjer uh, ki so zajete v tako imenovani migracijski pakt. Gre samo za poizkus eksternalizacije naših zunanjih meja in pa prenašanja odgovornosti. To ni v skladu z obljubami, ki smo jih sprejeli v New Yorku eh, lansko leto. Gre samo za prenašanje odgovornosti na tuja remena. Šestinosemdeset uh... um, beguncev prihaja iz najbolj revnih držav in mi sedaj žrtvujemo te ljudi, žrtvujemo tudi našo razvojno politiko, katere cilj je um, prinesti tretjim državam dobrobit. Tukaj smo pripravili delovno skupino, ki preučuje te dogovore in to, kako se zaradi tega preusmerja denar za razvojno politiko eh, zaradi eh, izgradnja, izgradnje takšnih zmogljivosti za vračanje. Eh, dobro je, da imamo sedaj to pravno mnenje dobro je, da smo slišali, da ima parlament tudi druge možnosti za to, da pove svoje mnenje. Ena izmed naših pristojnosti je recimo nadzor nad proračunom in eh, tukaj moramo uporabiti naše pristojnosti. Kaj ti tukaj gre na, ne na zadnje tudi za uh, nove inštrumente financiranja? Očitno se bomo morali povezati z drugimi odbori, zadeve in pa drugimi in morali bomo preučiti, uh, kako se za te namene uporabljajo sredstva, za kakšna projekta za kakšne projekte. Razvojni denar mora biti namenjen, uh, namenjen uh, razvojnim projektom, ne pa takšnim nezakonitim projektom vračanja. Hvala lepa, zahvaljujem se pravni službi za mnenje. Ja, pravzaprav je mnenje samo potrdilo to, kar smo že vsi vedeli, eh, kako sta povedali tudi Eli in Barbara. Um pri vsem skupaj najbolj problematično to, da se tukaj parlamentu jemlje pristojnosti. No, jaz bi moral že na začetku povedati, da so koordinatorji zastavili to pomembno vprašanje o naših pravicah. In uh, namen je bil ta, da bi o tem povprašali tudi drugo kontaktno skupino, uh, Eh, ki se ukvarja z azilnimi vprašanji, treba je pripraviti neko realistično strategijo. Vsi vemo, kaj se tukaj dogaja. Eh, lahko se pritožujemo, ampak moramo najti tudi ustrezen način ukrepanja. In Eli Schlein je opisala eno izmed možnosti, kako bi lahko uporabili naše inštrumente. Torej, najprej moramo politično zelo jasno sporočati, da so nam tukaj bile vzete pravice. V prihodnosti bomo v našem odboru poskrbeli za to, potem pa potrebujemo tudi ustrezno strategijo. Strategijo pa lahko pripravimo skupaj z našimi drugimi kolegi, ki se prav tako ukvarjajo s tem dosijem. E, potrebujemo osredotočeno strategijo za soočanje s tem problemom. Torej, tukaj ne gre samo za politiko, gre tudi za naše pravice. Omenili ste listino in pa druge pomembne dokumente. Skratka, ko se bom srečal z koordinatorji, bom opozoril na to, da potrebujemo ustrezno strategijo in da ne smemo dovoliti, da bi inštrumenti tako imenovanega mehkega prava nadomeščali naše pravice in pristojnosti. Um, Okay, so thank you very much for this. And um, I don't know if you want to... Hvala lepa za to razpravo. Ne vem, če bi dali besedo še kakšnemu predstavniku komisije. Mislim, da je bolje počakati na naslednji sestanek koordinatorjev in tam bomo ocenili, kako uh, se sedaj odzvati naprej. Jaz želim hiter uh, odziv. Uh, kontaktne skupine za azil, želimo konkretno strategijo za soočanje s tem problemom, ne pa da se bo to samo vedno znova ponavljalo na našem dnevnem redu. Torej vsem skupaj hvala lepa, hvala lepa tudi pravni službi, gospa Podovska, hvala lepa. Peta točka na dnevnem redu. Gre za oceno v okviru postopka REFIT. Komisija je nedavno objavila svojo oceno, koliko je ura, 4.40, ljudje so še vedno tukaj in potrpežljivo čakajo, zato se jim zahvaljujem. E nedavno je, bil, je bila objavljena ocena okvira o nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju, sveženo preprečevanju nudenja pomoči. Gre za svežen, ki je bil sprejet leta 2002 z specifičnim ciljem boja proti tihotapcem ljudi in z omogočenjem zakonitega priseljevanja. Ehm, torej gre za preprečevanje nedovoljenega vstopa tranzita in pa prebivanja. Pri, te, pri tej oceni gre za oceno uh, svežnja nudenja pomoči besedo. Dajem gospodu Deračiju, predstavniku enote za zakonito priseljevanje in tranzit iz Generalnega direktorata za notranje zadeve. Prostite, da smo pozni. Vseeno bi vas zaprosil, če lahko povzamete bistvo te ocene v okviru ustreznosti in uspešnosti predpisov. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, omenili ste že, kakšen je bil uh, obseg te ocene. Mi smo pri oceni skušali oceniti ali um, direktiva 90 in pa sklep 942.2002 še vedno služita svojemu namenu. To oceno smo skušali, s to ceno smo skušali preveriti učinkovitost teh zakonodajnih aktov in pa njihove posledice. Samo nekaj besed o metodologiji, da boste vedeli, kako smo prišli do naših sklepov. To je bila ocena, ki je potekala v letih 2015 in 2016. Um, ehm, Pri tem smo uporabili raziskave in pa analize, ki smo jih dobili iz naših mednarodnih virov na podlagi dela mednarodnih agencij, na podlagi dela komisije in njenih predhodnih ocen in tako naprej. Najeli smo tudi oziroma naročili smo dve zunani študiji, kjer smo želeli preučiti predvsem pravne vidike prenosa, koherentnosti prenosa v pravne sisteme držav članic potem pravne definicije, ki so bile vključene v te direktive in pa preučili smo tudi druge pomembne vidike izvajanja. Organizirali smo tudi široko javno posvetovanje. Posvetovali smo se z organi držav članic, predstavniki nevladnih organizacij, mednarodnih organizacij in pa organizirali smo tudi dobro obiskano javno konferenco. Eh, no, zunani študiji sta preučili predvsem prenos aktov v nacionalno zakonodajo, obe študiji sta eh, javni, komisija jih je objavila na svoji spletni strani, tako da se jih lahko tam ogledate. Tam so predstavljeni vsi sklepi in pa empirični podatki. Nekaj besed o osnovi za eh, te dve študiji kvantitativni podatki so prišli iz Frontexa, držav članic, iz eh, Eurostata in iz drugih raziskav. Vsem državam članicam smo poslali tudi vprašalnike, pogovorili smo se z Frontexom, EUJUSTom, um, z eh, nevladnimi organizacijami, z EKRA, z Caritas, z Španijo, z eh, Santa Regio in tako naprej. Eh, prav tako smo se pogovorili z predstavniki podjetij, mednarodnih organizacij, z zunanjimi strokovnjaki in pa imeli smo tudi eh, štiri eh, študije specifičnih primerov. Komisija je organizirala obsežna srečanja na različnih forumih, organizirali smo številna strokovna srečanja z namenom, da bi bila osnova na našo oceno kar najbolj objektivna. Prej sem omenil tudi javna posvetovanja. Eh, ta posvetovanja so bila izredno pomembna. To je tema, ki je zelo odmevala v javnosti v zadnjih dveh letih in zato smo želeli tudi javnosti dati možnost, da, svoje, da pove svoje stališča. Eh, kar se tiče vprašalnika o vprašanjih tihotapljanja ljudi. To je bilo na voljo na spletni strani našega direktorata eh, skoraj eno leto. Eh, dobili smo več kot 400 odgovorov, več kot 90 odstotkov je vprašalnikov je, so rešili posamezniki, kar kaže na visoko stopnjo zanimanja za to temo med našimi državljani. Kakšne so bile naše glavne ugotovitve? prva ugotovitev je ta, da nimamo zadostnih dokazov. Ehm, pri naših posvetovanjih, srečanjih, konferencah je postalo jasno, da imamo velike vrzeli pri podatkih, bodi si eh, podatkih, ki prihajajo iz oblasti, iz držav članih, iz organizacij in to je treba popraviti, če želimo sprejemati mm, dobre informirane odločitve. Druga ugotovitev v državah članicah obstaja širok razpon eh, razlik med tem, kako so prenesle to zakonodajo v svoje eh, nacionalne pravne sisteme. No, ampak vseeno smo ugotovili, da je svežen prinesel pozitivne rezultate ali pa je bil učinek eh, svežnja neutralen No, uh, učinek odvračanja pa smo ocenili prej negativno. Kar se tiče definicije kaz, uh, eh, kaznivih dejanj, tudi to je uh, bilo predmet velike pozornosti v odboru in pa v naših službah. Torej, definicija bi naj bila dovolj široko zastavljena, ampak uh, ni dovolj eh, učinkovitega razlikovanja med humanitarno pomočjo in pa kaznivim dejanjem. Temu je bilo v zadnjih eh, mesecih posvečene veliko pozornosti, zlasti eh, zaradi nevladnih organizacij, ki upravljajo aktivnosti reševanja in pomoči mm, v sredozemlju. Še nekaj besed o humanitarni pomoči. Direktiva tukaj ponuja izbiro med uh, kriminalnim omogočanjem uh, nezakonitega vstopa ali pa humanitarno pomočjo. V Naš, naših raziskavah smo ugotovili, da je sedem držav članic že predvidelo določene izjeme v svojih zakonodajah in pomembno je tudi to, da me, imamo med temi sedmimi državami članicami, vse tiste države, ki so pod največjim udarom zaradi uh, begunske, zaradi migracijskih tokov, ki potekajo čez sredozemlje, torej Španijo, Grčijo, Italijo, Malto in uh, druge. Uh, Prav tako je treba vedeti, da je pomoč na morju obligacija v okviru mednarodnega prava. To ni nekaj, kar bi naj bilo odvisno od uh, definicij ali pa izvajanja direktiv. Uh, Kar se tiče eh, ukrepov reševanja na morju, gre tukaj predvsem za eh, predmet mednarodnega prava. Potem še kriteriji za ocene, za oceno. Zaradi pomankanja jasnih eh, podatkov nismo dobili čisto jasnih sklepov. Smo pa v oceni ugotovili, da je strošek tihotapljanja vedno višji in zato je treba sprejeti ukrepe tako na nacionalni, kako tudi na evropski ravni. In tudi kar se tiče dodane vrednosti za Evropsko unijo, ta je bila pozitivno ocenjena. Um, Ugotovili smo, da se vprašanjem zdi pomembno imeti okvir ukrepov na evropski ravni in ukrepi na evropski ravni prav gotovo tukaj prinašajo dodano urednost. Kar se tiče koherentnosti, um, ta je dobila neutralno ali pa pozitivno oceno. Ocenjeno je bilo, da ni neskladnosti med obsegom direktive in pa obsegom drugih pravnih inštrumentov, ki so tukaj na voljo, kot recimo protokoli Združenih narodov, katerih podpisnica je Evropska unija že od leta 2006. Zaključek, torej sklep ocene ki ga je predstavil tudi komisar Avramopoulos, je naslednji. Uh, pravni pregled v tem trenutku ne bi prenesel dodane urednosti, prej se je treba sredotočiti na dosledno izvajanje okvira za boj proti tihotapljenju ljudi, ki obstaja že dve leti, ki bo trajal do leta 2020. Torej, pomembno predvsem izvajanje tega okvira, to je treba povdariti, eh, kaj ti tu lahko najdemo pomembne odgovore, še naslednji koraki. Right now, Potem, ko bo ocena končana, razmišljamo o reševanju eh, vprašanja vrzeli pri podatkih. Pripravili smo pilotni eh, projekt za 2017, sedaj smo začeli sprejemati podatke iz tega pilotnega projekta in to je pomemben korak naprej, zato ker na ta način eh, lahko sprejemamo boljše odločitve, ki temeljijo na informacijah. Sodelujemo tudi z različnimi partnerji, državami, članicami in agencijami, zato da bi izboljšali kakovost podatkov, ki so podlaga za to politiko. Naslednja kategorija ukrepov eh, je prioritizacija humanitarne pomoči. Eh, naš sklep je bil sicer, da naj ne bi eh, pravno gledano analizirali oziroma spremenili te direktive, je pa pomembno, kako jo obravnavajo države članice in s tem se sedaj ukvarjamo. Tesno želimo sodelovati z državami članicami, z Eurojustom, z Agencijo za temeljne pravice, s civilno družbo in organizacijami, ki delujejo v civilni družbi, zato da bi zagotovili, da se uh, Eh, pravno podlago, takšno kot je, dejansko eh, spoštuje in izvaja, tako da ne bo prihajalo do zlorab. Ne na zadnje še akcijski program za boj proti tih otapljenju, eh, veljal bi naj do leta 2020 in sledili bomo razvoju dogodkov tudi tukaj. Hvala, gospod predsednik. Um, Najlepša hvala, želel sem vam zastaviti vprašanje v zvezi s ključno temo, ki je v naših mislih in to je dekriminalizacija nevladnih organizacij kako zagotavljati nudenje humanitarne pomoči. Dejali ste, da boste spremljali razvoj dogodkov. Ne vem, če želi še kdo drug morda zastaviti vprašanje v zvezi s tem. Ana Cecil, želiš kaj dodati? Izvoli. Da, zanima me naslednje. A ste v tej oceni upoštevali tudi dejstvo, da države članice nimajo varnih, zakonitih, urejenih poti za migrante in begunce, ki bi lahko dostopali do teh držav članic. A se vam ne zdi, da je to še dodatna spodbuda za tih otapce? Cecil? Sì. Io volevo un po' spiegare anche perché in questo momento... Najlepša hvala. Italia je del te absurdne situacije. Pred nekaj dnevi smo imeli sestanek in sicer s tožilcem v eh, Katani zaprtimi vrati, zato da bi poskušali ugotoviti, kaj se uh, dogaja v zvezi z nevladnimi organizacijami. Jasno je, da so se približevali obali uh, in tam reševali ljudi šlo je za eh, operacijo, eh, ki je na nek način povečala število migrantov. V zadnjih tednih smo tako beležili vedno eh, večje številke, sedaj smo tam nekje pri več kot 7000 ljudeh v nekaj dneh. Tekom velikonočnih praznikov je na tisoče ljudi poskušalo pristati na obali Italije in eh, priča smo vedno večjim številkam tudi zaradi tega, ker so eh, nevladne organizacije prišle skoraj do libijske obale in eh, o tem smo se pogovarjali na tem sestanku. Za zaprtimi vrati. Naslednji dan je vse pristalo na prvih straneh časnikov. Novinari, civilna družba, javno mnenje, številni ki so eh, podpirali ta predlog, da naj bi nevladen oziroma to, eh, ta argument, da naj bi nevladne organizacije eh, pomagale pri zviševanju števila migrantov. In potrebujemo jasna pravila, katera pravila morajo nevladne organizacije upoštevati. Ne morejo preprosto ne reševati ljudi v regiji. Vedeti moramo, katera pravila veljajo za NVO-je. Tako da bomo lahko rekli, da delujejo pregledno, popolnoma pregledno. Te organizacije so tam zato, da rešujejo ljudi. To je pač dejstvo. In tožilec bi nas moral uh, obvestiti o koncu preiskave, ne pa zgolj uh, o, govoriti o različnih številkah, eh, ki niso bile popolnoma uh, jasne. Države članice nažalost niso upoštevali načela solidarnosti. Uh, Solidarnost pa je podlaga za delovanje nevladnih organizacij, zato delujejo te organizacije. Obstajajo pa tukaj pravila, vse tako se mi zdi. In če je naš namen eh, kot eh, NVO, da rešujemo ljudi, potem potrebujemo jasna pravila, ne pa da potem obtožujemo te nevladne organizacije, da eh, višajo število migrantov. Smo v zelo hudi krizi, ljudje preprosto potujejo, eh, odhajajo eh, s čovnom, s čovni eh, v sredozemlje in to je grozna situacija. Vse skupaj se mi zdi izjemno čudno. Zdi se, da s prsti kažemo na nevladne organizacije, kljub temu, da obstaja nek pravni vakum, ki ga moramo zapolniti. Ana Gomes. Glede na to, kar je ravno kar dejala Cecil, me zanima naslednje. Tisti, ki želite kriminalizirati eh, delo nevladnih organizacij za to, da bi reševali življenja ljudi v eh, sredozemlju, a boste kriminalizirali tudi Euronav 4 eh, med eh, operacijo, ki deluje v sredozemlju, ki rešuje na tisoče Eh, življenj v sredozemlju. Da, več življenj kot rešite, eh, v večji meri na to spodbujate ljudi, da prečkajo sredozemlje. Če je to ta perverzna logika, ki eh, ji nekateri sledite, ne vem, to je grozno, kot je dejala Cecilija. Kot je dejala gospa Kenge, je treba vedeti, kakšna je pravna podlaga, kakšna so pravila. Eh, kriminalizacija nevladnih organizacij na to privede do širših političnih in filozofskih eh, problemov. To je res eh, neverjetno. Povedali ste, kakšen je namen komisije. Bi še kaj dodali? Ne vem, kaj naj še rečem. No, seveda, ali lahko prosim odgovorite, utrujen sem že, danes je kratka seja, ampak vseeno sem utrujen. Ali lahko prosim odgovorite na vprašanje in komentarje gospe eh, Gomeš in gospe Kenge? Najlepša hvala. Sam sem želel eh, dejati in izpostaviti trenutno situacijo. Razvoj dogodkov spremljamo natančno in to, kar se dogaja v Italiji, eh, ni povezano s pravno definicijo v direktivi. In zato se nam je zdelo, eh, da ni treba ponovno odpirati direktive po tej oceni. Pravila, kar se tiče posredovanja na morju, so jasna po našem mnenju, eh, ne izhajajo iz direktive, ampak izhajajo iz mednarodnih pravnih zaves nevladne organizacije, ki upravljajo pomembno humanitarno delo v sredozemlju, bi morale še naprej upravljati to delo. Podobno velja za eh, Euronafor eh, Med, eh, ki deluje v skladu z jasnimi pravili. Ni težav, ni neke, nekega problema, ki izhaja iz nejasnosti pravil. Vseeno pa je treba izpostaviti sodelovanje med tistimi, ki opravljajo naloge reševanja in iskanja na morju. Eh, sodelovanje med temi ljudmi je zelo pomembno, eh, pa če gre za komercialne ladje, za nevladne organizacije, če gre za Euronafor Med, um, vsi morajo eh, upoštevati koordinacijo, ki poteka. V to koordinacijo smo v zadnjih dveh letih na ravni Evropske unije veliko vložili, ne smemo dovoliti, da prihaja do sivih eh, con, do nejasnosti, eh, ki smo jim bili priča v zadnjih tednih in eh, mesec, mesecih. Nič v direktivi, nič v nacionalni zakonodaji ne preprečuje pravnim oblastem, da bi analizirale posamezne primere in specifične primere. In to lahko počnejo organi v državah članicah. V direktivi, ni o tem nič napisanega, eh, tudi če bi jo spremenili, eh, bi to ostalo enako. Gre pač za pristojnost države članice, da pripravi preiskavo na podlagi eh, specifičnega primera in pri tem se je treba osredotočiti ravno na, na to pristojnost, ko se obravnava posamezne primere v Italiji. Okay. Najlepša hvala za vaš odgovor, hvala tudi eh, Cecil in eh, Ani za vajna komentarja. Kolegi, s tem smo prišli do konca dnevnega reda. Ima še kdo kaj po točko razno? Ne. Naslednja seja nas čaka 11. maja, kolegi in kolegice, in s tem je današnja seja končana. Najlepša hvala. Thank you.